Kolegice in kolegi, prosim, da zasedete svoja mesta. Bomo kar začeli s sestankom. Najprej, ali sprejemate dnevni red, ki je predlagan za ta sestanek, ima kdo kakšno pripombo, nihče, s tem je eh, osnutek dnevnega reda oziroma dnevni red sprejet. Bom nadaljeval v francoščini. Kolegice in kolegi, želim vas obvestiti, da je sporazum med Evropskim parlamentom in Evropsko investicijsko banko v zvezi za izmenjavo informacij ki se nanašajo na EFSI, potrjen se strani konference predsednikov. Ta sporazum bo predsednik, bosta predsednika parlamenta in banke podpisala. Potem bo sporazum poslan članom. Kolegice in kolegi, imamo eh, to čas, da lahko pozdravimo gospoda Katajnena ki ga pozdravljam v vašem imenu in mu takoj dajem besedo. Prav tako vam želim povedati še enkrat, da sta oba eh, soporočevalca se odločila, da bosta delata hitreje, kar zadeva roke v zvezi z FC2. E FC2 e je zelo jasna eh, politična prioriteta za vse institucije. To je tako pomembno, da bomo naredili vse, da bo ta dosje zaključen pred eh, zaključkom malteškega predsedovanja. Takoj bom dal besedo podpredsedniku Katajnenu, ki bo govoril približno 10 minut. Potem bom dal besedo poročevalcem, vsak bo dobil 5 minut. In potem bom pa dal besedo poročevalcem v senci. Eh, vsak bo dobil dve minuti. Najprej ikon, potem proračun. To sem želel povedati in sedaj dajem besedo gospodu Katajnenu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, dragi prijatelji, največja, najlepša hvala za to priložnost. Nekaj besed bom povedal o obstoječen EFSI-o, potem o razširitvi le tega. Potem bom eh, povedal tudi nekaj anegdot, ki se mi zdijo relevantne za vse vas. Ali veste, kakšen je največji izziv obstoječega EFSI-a? Še, še vedno je največji izziv ta, da ga ljudje poznajo premalo. Ne vem, kakšna je točno realnost, ampak med 85 in 90 odstotkov tistih, ki bi morali poznati ES, ga ne poznajo. In to pomeni, da se moramo te naloge lotiti skupaj. In slišal sem in videl sem in tudi sodeloval sem, na dogodkih, na lokalni ravni, na regionalni ravni, v jaznih državah. To so bili dogodki, ki so jih organizirali evropski poslanci in so bili posvečeni EFSI-ju. To je zelo dober način seznanjanja ljudi z EFSI-jem in zato bi vas podbudil, da skupaj s eh, predstavniki komisije in Evropske investicijske banke organizirate podobne dogodke v svojih prestolnicah in regijah. Eh, še vedno se je treba srečati z podjetniki, bankami, eh, lokalnimi organi, z eh, predstavniki lokalne samoprave, razložiti jim moramo, zakaj gre pri EFSIO, razložiti moramo tudi, kako so nekateri ta instrument že znali izkoristiti. Regije, banke in tako naprej. Kajti rezultati so dobri. Dal vam bom nekaj zadnjih številk najnovejših številk. In sicer 197 eh, eh, infrastrukturnih projektov je bilo financiranih iz EFSI-a. Ti predstavljajo več kot 24 milijard v denarju. Torej 24 milijard evrov iz EFSI-a je bilo vsega eh, investiranih v 197 infrastrukturnih in inovacijskih eh, projektov. Evropski investicijski sklad je potrdil 264 primerov financiranja eh, SME oziroma majhnih in srednjih podjetij preko lokalnih eh, ali gospodarskih bank. Celoten znesek financiranja znaša 8 milijard evrov in rezultat tega približno 400 tisoč. Evropskih eh, majhnih in srednjih podjetij eh, dobi financiranje. Torej, 400 tisoč podjetij bo dobilo ta denar in to je kar precejšna številka in eh, res zelo eh, dobro poteka delo v okviru EFSI-ja za eh, MSP-ja imamo že 21 investicijskih platform in te podpirajo infrastrukturne in inovacijske projekte ali eh, projekte znotraj majhnih in srednjih podjetjih. Platforma običajno pomeni zasebno javno investicijsko platformo, ki izbira večje, manjše in srednje investicije in na ta način je mogoče zagotoviti, da lahko ta denar črpajo eh, majhni investicijski in inovacijski projekti, torej denar iz EPSI-ja. Ampak še vedno je treba eh, ljudi bolje obvestiti in potrebujemo več platform, kajti to je zelo koristen način, kako sredstva porazdeljevati manjšim projektom. Potem je tu tudi nekaj primerov, projektov ki se ne financirajo samo iz EFSI-ja, ampak tudi iz drugih finančnih virov EI, naprimer iz strukturnih skladov ali iz eh, eh, instrumenta eh, za povezovanje Evrope ali obzorja 2020. Korino Kreč in mene velja da želimo lokalnim in regionalnim organom pomagati, da kombinirajo sredstva iz EFSTE z drugimi, kajti na ta način je mogoče zagotoviti ustrezno finančno vzvodje za strukturne sklade oziroma za eh, denar iz instrumenta CEF. Potem je EFSI uspešen tudi pri po razdelevanju med državami, če si pogledamo, kdo največ denarja dobi iz EFSI-ja, Estonija, Bolgarija, Španija, Litva in Portugalska. Torej, porazdelitev je kar dobra. Če se prav spomnim, je G, čija šesta na tej listvici. Če si pogledate sedaj, kakšen učinek je imel EFSI, e, lahko vidite, da so to realni rezultati. Nekateri vidijo samo število projektov po državi ali drugače povedali, koliko projektov je dobilo financiranje iz EFSI-a na državo. To je del odgovora, ampak ta številka nič ne pove o projektu učinko EFSI-ja na BDP. Če želimo meriti učinkovitost EFSI-ja v različnih državah, si moramo pogledati, kako vpliva na BDP in na ustvarjanje novih delovnih mest. In z tega vidika je EFSI zelo učinkovit. Dejansko je ta denar dodeljen tistim področjem, kjer so potrebe največje. Vendar nam pa še vedno manjka Eh, učinkovitosti, kar zadeva eh, enakomerno geografsko porazdeljenost. Nekatere države niti niso zaprosile še za tako pomoč. Ne bom krivil nikogar, ampak naj primerjam dve sosednje državi, Bolgarijo in Romunijo. Ko sem prej povedal, je Bolgarija druga uporabnica EFSI-ja oziroma druga v smislu vpliva EFSI-ja na njen BDP. Romunija pa je zelo, zelo malo izkoriščala sredstva iz EFSA. Zakaj? Najprej zato, ker so v Bolgariji bile banke zelo aktivne uporabnice EFSA. Tri ali štiri sporazumi so že bili sklenjeni med eh, bankami v Bolgariji in Evropskim investicijskim skladom, eh, za podporo majhnim in srednjim podjetjem iz EFSI-ja. Potem so bili tako financirani tudi nekateri infrastrukturni projekti. Lani sem bil v Romeniji. Takrat sem se pogovarjal s predsedniki uprav štirih največjih bank v Romuniji. Vprašal sem jih, zakaj EFSI-ja za majhna in srednja podjetja ne uporabljajo. In odgovorili so mi, da enostavno ni povpraševanja potem. Rekl sem, dobro, jaz eh, sicer dvomem, verjetno vi poznate situacijo bolje kot jaz, ampak meni se to zdi nekoliko čudno. Kaj te posod drugi potrebujejo majhna in srednja podjetja več pomoči v smislu financiranja. In to je ena eh, od razlag, zakaj banke niso izkoriščale možnosti EFSI v Romuniji. Potem je pa še en drug eh, razlog. Ko se je EFSI začel, ko je bil lansiran, prejšnja romunska vlada ni podedovala. Pr, pr, dobro pripravljenih eh, projektov za financiranje. Skratka, projektov ni bilo. Zrelih projektov ni bilo in zato javni organi niso mogli se ustrezno povezati z zasebnim eh, sektorjem in izkoriščati ta sredstva. Ampak to še ne pove nič o prihodnosti. Mi pomagamo državam, da eh, bolj izkoriščajo EFSI zlasti v kohezijskih državah in državah želimo, da, eh, eh, da planirajo že financiranje iz ESIF in EFC. In želimo, da bi ta denar eh, prišel tudi na tista področja, kjer finančni tokovi še niso tako razviti. Potem mi pa dovolite še nekaj hitrih besed o FC2.0. Predstavitev poznate, zato se v podrobnosti ne bom spuščal in razširili smo EFSI tudi v času. Želim pa izpostaviti eno stvar. Zagotoviti moramo, da bo ta dodatnost boljša. Mora biti boljša kot sedaj. Sedaj je dobro, ampak moramo narediti vse, da bo boljša. In eden od načinov bi bil, da bi povišali oziroma povečali eh, transparentnost eh, sprejemanja odločitev. Toliko za sedaj, prepričan sem, da eh, bomo potem lahko izmenjali svoja mnenja in imeli zanimivo razpravo. Hvala lepa, gospod podpredsednik, za ta uvod, ta uvod, ki je optimističen in ki omogoča istočasno izpostaviti tudi nekaj slabosti oziroma tistih stvari, ki jih je treba izboljšati. Sedaj bom dal besedo gospodu Fernandezu in gospodu Bulnacu. Obema dajem vsakemu pet minut. E, prosim, da se sama zmenite, kdo bo prvi začel. Gospod, e, gospod pardon, Jose Manuel Fernandez. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. O veliko veselje mi je da eh, ste eh, vi predsedujoči, gospod eh, predsedujoči. Prav tako želim prisrčno pozdraviti podpredsednika komisije in pozdravljam tudi vse prisotne v tej dvorani. EFSI deluje, deluje dobro, ampak EFSI bi lahko deloval še bolje. Vse dosedanje razprave in vsi predlogi, ki jih bo še dal Evropski parlament, bodo izhajali iz tega. Večletni finančni okvir se končuje leta 2020 in eh, bomo skušali zagotoviti 410 eh, milijard. Zagotoviti moramo ustrezno geografsko porazdelitev in pa eh, Dodatnost ter vključenost. E, dodatnost e, je seveda pomembna, upoštevati pa moramo tudi različne značilnosti posameznih geografskih lokacij. Razlikujejo se projekti in razlikujejo se zneski. Če govorite o projektu vrednem 50 milijonov evrov v Berlinu, bo ta e, projekt drugače vplival na eh, državo kot pa 50-milijonski projekt v Lizboni. Am, ampak eh, povedano drug, drugače, eh, pomembno je, kje delujete. Delovna mesta, rast, situacija posamezne države, situacija posamezne regije, vse to pliva na učinkovitost in na učinkovanje takih projektov in to moramo upoštevati. Razlike med državami članicami obstajajo tudi med regijami in to moramo upoštevati, ko izračunavamo učinek sredstev iz EFSI-a. Ko se vzpostavljajo platforme in ko poskušamo povečati povpraševanje ter izboljšati kakovost projektov, moramo zagotoviti, da nobena regija, regija ne izpade. Prav tako pa bi morali in lahko imeli več platform in narediti moramo vse, da ne bomo imeli samo takih platform, ki bodo namenjene konkretnim specifičnim projektom. Recimo eh, energetska unija. Tudi tu je lahko platforma koristna. Platforma je lahko tudi način zagotavljanja strokovnega svetovanja, istočasno pa moramo zagotoviti, da bodo javni oziroma lokalni in regionalni organi aktivni. Ustvariti je treba sinergije z nacionalnimi in regionalnimi oblastmi in Zagotoviti moramo tudi, da bodo banke, ki so vključene v promocijo, kakor tudi druge finančne institucije, aktivno sodelovale. Tako bo mogoče zagotoviti boljšo geografsko porazdeljenost z več majhnimi projekti. Istočasno pa bomo tako lahko zagotovili, da bodo investicijske platforme spoštovale pravila. ki se nanašajo na investicijske instrumente. Dovolite mi nekaj manjših eh, pripomp v zvezi z majhnimi eh, projekti. Če imate veliko majhnih projektov, lahko dosežete novo dinamiko. Nisem pa eh, pričan, da ima Evropska investicijska banka enak pogled na to. Če si pogledamo sedaj področje dela za majhnimi in srednjimi podjetji, to je investicijsko okno, če temu tako rečemo. In veliko majhnih projektov ne more skozi to okno. Male projekte pošiljajo nazaj k Eh, področju za majhna in srednja podjetja. In tu nastopajo potem nacionalne in gospodarske banke. Seveda je pomembno zagotoviti transparentnost odločanja in eh, vse odločitve morajo temeljiti na ustreznih dejstvih. Imeti je treba pristop temelječ na zdravi pameti. Eh, v veliko veselje mi je bilo delati za drugimi eh, poročevalci in poročevalci v senci, kajti vemo, da imajo investicije ogromen potencial in da lahko s pomočjo tega instrumenta pospešimo razvoj. Hvala lepa. Sedaj pa dobi beseda kolega gospod Bulmanov poročevalo za Sekano. Hvala lepa, predsedujoči. Naj upozorim na to, da eh, so poročevalca Jose Fernandez in jaz, da sva poročilo razdelila kolegom, kot tudi evalvacijsko poročilo v ponedeljek bomo imeli dovolj priložnosti, da se o tem pogovorimo z cenjenimi kolegi iz obeh odborov, tudi z zaprošalci v senci. Danes pa se pogovarjamo z komisijo. Hvala lepa podpredsedniku komisije Katajneno, da se je odeležil tega pogovora. In zato zdaj govorim drugim institucijam. Naslednji teden bom govoril kolegom. In v tem smislu naj povem, kar se je tudi že pokazalo pri EPSI-1, da v Evropi ni kraja, kjer bi tako skrbno in angažirano spremljali ta načrt kot v Evropskem parlamentu. Potem, ko ste v komisiji potrebovali več kot šest mesecev, da ste oblikovali koncept za e FC1 skupaj z Evropsko investicijsko banko, smo mi v bistveno krajšem času pripravili podlage za e FC2. Če vzamemo področje kritične zakonodaje, kjer boste našli v parlamentu 80 odstotno podporo tako za mandat, kot tudi za rezultat. To je EFSI kar je seveda zelo dober rezultat. Tudi sedaj smo pripravljeni vlagati v ta cilj, se verjamemo v dober rezultat in želimo graditi na že doseženem. Se imamo letno investicijsko vrzel v višini 200 milijard evrov v Evropi ampak naj povem, da Evropski parlament ne bo dopustil, da bi FC1 ali FC2 delovala nezadostno, ker ne želimo potrditi eh, kritik, da, ki pravijo, da ne potrebujemo angažiranih investicijskih programov. Zato ne bomo dopustili, da bi zaradi pomanjkanja sodelovanja med institucijami ali napačnih modelov stvar propadla. V našem evalvacijskem poročilu smo jasno povedali, da je vsi prinesel veliko rezultatov, sploh kar zadeva kvantitativne cilje. Je pa tukaj precej vprašaj, sami ste govorili o dodatnosti, ne smemo eh, dovoliti, da bi EFSI očitali, da se del obsega naložb dobi tako, da se izrinejo javna sredstva ali zasebna sredstva. To moramo preprečiti. Zato moramo ustrezno sodelovati tudi z Evropsko investicijsko banko, kar zadeva cenovne modele, modele projektov in kar zadeva sodelovanje. Kolega Fernandeš je upozoril na to, leta so izjemnega pomela mali in eh, srednje veliki projekti. Ne gre, da bi se osredotočali samo na projekte, ki zajemajo naložbe, ki so više od 50 milijonov banke morajo same dati kredit, same jamstva in vse preveriti in ne zaupa platformam, tudi ne spodbojevalnim bankam in drugim posrednikom. To bi si želeli že prej, kar ste omenjali. Zato, ker si želimo denar spraviti v regije, v projekte, kjer so najbolj obetavni v gospodarskem smislu. Slišali ste že, kar je povedal tudi moj soporočevanec, da bomo delali hitro. Vas pa prosim, da se obrnete na svet, ne bo dovolj, da bo svet hitro sprejel sklep, ampak mora hitro razvijati svoje stališče in če bo skupaj z nami poskušal hitro reševati probleme, potem bomo lahko hitro prišli do cilja, morda še pod malteškim predsedovanjem. Hvala, dragi kolega. Sedaj bodo dobili besedo poročevalci v senci. Dve minuti, povdarjam, ima vsak na razpolago, malo že eh, zamujamo. In gospod Otmar Karas ima, ne, s Hajderjem bom začel, ne? S Hajde. Merci, monsieur le président. Muchas gracias. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Em, imam dve minuti, kot ste rekli, na razpolago. Oba poročevalca sta povedala, da imamo v obeh odborih kar precej dvomov in pomislekov. Sama pa bi začela z vprašanjem obveščenosti. O tem je govoril podpredsednik Kajtajnen. Ljudje premalo poznajo EFSI, eh, slišali so za Junkarjev načrt, ne pa za EFSI. In zato mislim, da moramo na tem področju narediti več. Vem, da komisija veliko dela, ampak točno je treba povedati, za kakšne projekte gre. Potem vpraš vprašanje dodatnosti. Ne bom se spuščala v podrobnosti, o tem se veliko govori, ampak to je povezano tudi s transparentnostjo. Veliko krat se zgodi, da se pojavijo dvomi enostavno zato, ker ljudje ne vedo, kako je projekt bil vrednoten oziroma kakšni kazalniki so se eh, uporabljali za določanje zneskov. in včasih eh, ljudje dvomijo o transparentnosti in menijo, da se tudi zaradi tega ne dobi eh, ustreznih sredstev. Majhni projekti so tisti, za katere so platforme posebej koristne, ker pa zadeva proračun. Vsem nam je všeč 35 odstotno zmanjšanje, se pravi nižji raven evropskega prispevka. Prepričana sem, da komisija ne bo uh, presenečena nad tem, kar smo odkrili. Vendar bomo o tem govorili še pozneje. Hvala lepa. Otmar Karas ima besedo. Ja, komisar. Gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. Razprava, ki smo jo doslej vodili o EFSI 2, izhaja iz večjega manevrskega prostora kot eh, na temelju poročila podpredsednika komisije ali kot ste izdelali na tej osnovi. Jasno je, da se zadev ne lotevamo mm, tako, da bi ugotovili, da deluje vse razen, kar ne deluje, je ustrezno informiranje javnosti in priprave vlad. Dejstvo pa je, da imamo probleme tudi v strukturi, v projektih, v financiranju, v dodani vrednosti in pri oceni interesov. Zdaj sem pri delu z javnostmi. Če niti poslanci Evropskega parlamenta ne vedo ali niso informirani o tem, kateri projekti se v njihovi državi sufinancirajo iz EFSI-ja, kako naj to ve splošna javnost? Ma poslance regionalnih, nacionalnih in Evropskega parlamenta moramo informirati, tako da bodo lahko podrobno sporočali naprej rezultate EFSI-ja. Zame vprašanje EFSI-ja ni samo vprašanje, kako banke koristijo EFSI, ampak je to predvsem vprašanje, ali bomo sploh dobili toliko projektov tudi iz zasebnega gospodarstva od posameznikov, da se bomo vrstili v Ligo prvakov na področju naložb. Še vedno te, mi, izhajamo iz strojnega aja, premalo imamo deležbe iz tujine zunaj Evropske unije. Ja, Hvala lepa. Bernd Kelner dobi besedo. Dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod podpredsednik, za uh, vaše izvajanje. Slišal sem fascinantne številke, ki ste jih omenili, kar zadeva infrastrukturne produkte, okoli 200 milijard, da smo imeli 21 eh, naložbenih platform in tako naprej in tako nazaj. Ampak, eh, če lahko povem, je to neke vrste stranska scena. Vprašanje je namreč, kaj počnemo z svojim denarjem. Vi pravite, da smo uspešni, ker lahko več, porabimo več milijonov evrov. Vsem dolžnim spoštovanjem to lahko uspe vsakomor. S tem se ne moremo hvaliti kot Evropska unija. Morali bi povedati, da smo s tem dosegli to, kar smo nameravali doseči, neko dodatnost ki pa je praktično niste dokazali, mogoče uh, samo v nekaterih vodilnih projektih je. In mnogi govorniki so sedaj že ugotovili, da je EFSI uspeh, hkrati pa postavlja enaka vprašanja kot sam. Mislim, da bi morali biti nekoliko bolj previdni pri oceni in počakati na bolj natančne podatke, preden govorimo o uspehu. Še vedno se sprašujem po smislu projektov, kako lahko merimo uspešnost, kako lahko dosežemo trajnostne učinke teh projektov, kje je dodana vrednost eh, na moču javnosti, kajti vse, kar gre preko EFSI-a, pomeni eh, dodatno zadolžitev ali pa eh, gre tukaj za prenašanje že obstoječih investicij. To so torej vprašanja, ki se mi ob tem postavljajo in bi želel odgovore. Hvala. Besedo bi moral dati Sander Lons. Ali je, je bil mogoče kdo uh, delegiran, da ga nadomesti, ker ga ni tukaj? Gospa Sidigular, mislim, da lahko govori tudi v imenu gospoda Romana Tramosa, ki ga ne vidim. Silvi, sami. Sil, eh, Silvi Goulart bo eh, govorila v imenu obeh eh, kolegov. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod podpredsednik, v imenu Nilsa, zelo nakratko. Eh, podpiram razširitev EFSI-ja na splošno, ampak nismo preveč eh, navdušeni nad tem, da se še več jemlje od Connecting Europe Facility. In eh, nekateri pravijo, da razširitve ne bodo podprli, če je planiranih še več trgan iz instrumenta za povezovanje Evrope. Potem pozdravljamo tudi razširitve, področje za delo z majhnimi in srednjimi podjetji. Prav tako tudi eh, pozdravlja, pozdravljamo razširitev na posamezne sektorje, kot je kmetijstvo in eh, ribištvo. To so sektorji, ki so pod naslovom A, ki se financira iz EFSI jamstva. Kako komisija razmišlja o tem? Gospod podpredsednik, osebno bi pa sama povedala še nekaj. To, kar potrebujemo, je celovit pristop. EFSI je predstavljal dobro pobudo, EFSI je pomagal pritegniti več eh, vlagan, ampak razlog, zakaj ste ga sploh ustvarili, je bil ravno v tem, da so, težave, eh, da so podjetja težko našle financiranje na trgu. Zato bi vas pozvala, da še bolj delate na področju Unije kapitalskih eh, trgov. Eh, bančne unije. Eh, vse te stvari so povezane. Če bomo imeli ta celoviti pristop, bomo tudi lažje eh, spravili skupaj svežen, ki bo zahteval tudi skupni dogovor. Ampak želim vam veliko sreče in nadaljujte. Hvala lepa. Silvi. Besedo bi moral dati kolegici Njaradi, pa je ne vidim. Jo kdo nadomešča? Zaguje? Oui. Allez-y. Prosim, dve minuti. Bon, euh, in primer lugar, uma, uma, a nossa... Najprej naj povem, da moram najprej pojasniti stališče GUE, splošno stališče. Mislimo, da ta načrt ni dober za povečanje nalož, potrebujemo uh, načrt eh, javnih eh, naložb, to je naše splošno stališče in v trenutku, ko ugotavljamo, da Evropska centralna banka mm, posoja denar velikim podjetjem, multinacionalkam, eh, naprimer pri kvantitativnem sproščanju in podobno, ne razumemo, zakaj Evropska unija ne izkorišča instrumentov, ki so zelo pomembni, za pospeševanje naložb, nek bolj učinkovit načrt eh, naložb. Imam vprašanje glede številke. Rečeno je bilo, da je Portugalska ena od držav, ki je EFSI najbolj koristil. Sam pa ugotavljam naslednje. Trenutno imamo naložbe v občini Lizbona v višini pol milijona evrov ampak tukaj gre samo za posojilo v višini 500 milijonov evrov. Ampak bistvo je bil prevzeti samo kredit v višini 50 milijonov evrov in pri tem so se združili različne banke, ne vemo pa, kakšne so bile dejansko same investicije na ložbe. In še eno vprašanje. Tukaj gre za financiranje sklada. Prvotna zamisel je bila, da bi imeli ustrezen promet investicij in potem bi se drugi investitorji ogledali, koliko se tukaj vlaga in bi se drugi priključili. Torej ne gre samo za evropski prispevek iz Evropske investicijske banke. Mene bi zanimalo, eh, kakšna je udeležba zunanih investitorjev, naprimer dežen ali pa zasebnih investitorjev. Lahko govorim več kot dve minuti? Ali pa kasneje, no, lahko kar nadaljujem. To je bilo prvo vprašanje. Vam eh, omogočam Eh, zato ker nadomeščate kolega, ki ga ni tukaj. Eh, <clears throat> no, to je drugo vprašanje, ker gre za izvajanje investicij in še tretje vprašanje, ker gre za geografsko pokritost. Želimo najti mehanizme, s katerimi bomo naložbe ustrezno ocenili ob upoštevanju geografske porazdelitve. Najbolj bi morali podpreti najrevnejše regije, vendar menim, da bi to lahko storili bistveno, bolj enostavno. Del tega načrta bi morali upremiti z geografskimi kriteriji, namesto da eh, imamo zelo zapletene formule z zelo zapletenimi kriteriji, ki jih potem analizirajo neke platforme. In še zadnja točka. V Junkerjevem načrtu je določilo z leta 2015 glede nadaljevanja EFSI-ja. Pogoj je bil, da naj bi dobili neodvisno oceno, neodvisno preiskavo. Tukaj gre za transparentnost, za dodatnost. In zakaj se je nismo odločili izva, izvesti tega pogoja, da bi imeli neodvisno oceno, preden bi sprijeli naslednji korak EFSA. Zakaj se Evropska unija ni odločila za to ceno? Hvala lepa, dragi kolege. Čez pet e, minut moram oditi, zato bom predsedstvo oziroma predsedovanje predal kolegu Igorju. Hvala lepa za zelene sole. Hvala, gospod predsedujoči, gospod podpredsednik komisije. Menimo, da je EFSI nasplošno dober projekt, da pa ga je tudi moč zelo izboljšati. Mislimo pa tudi, da je še prezgodaj, da bi naredili podrobno oceno EFSI-ja, kajti EFSI še ne ne obstaja dovolj dolgo, da bi lahko pravili podrobno analizo, tako kakovostno kot tudi količinsko. Menimo, da potrebujemo več jasnosti in transparentnosti v zvezi z kriterijem, na osnovi katerih se ocenjujejo možne upravičenci in projekti pristojni organi bi si morali bolj prizadevati ta, za transparentnost, sploh ko gre za dodatnost projektov in njihov prispevek k rasti in zaposlovanju. To se pravi, da bi to moralo biti vedno usklajeno z strateškimi potrebami evropskega gospodarstva, med katerimi sodijo tudi boj proti podnebnim spremembah. Menimo, da bi moral EFSI biti bolj dostopen za MSP-je, saj veste, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva. In zato bi morali znižati to mejo 25 milijonov. V bistvu bi moralo biti bolj enostavno ustvarjati platforme, zato spodbujemo komisijo k temu da razširi pristop z investicijskimi platformami na projekte, ki se ukvarjajo tudi s krožnim gospodarstvom. Hvala lepa za ikon, gospod Eichhut za zelene. Hvala lepa in se opravičujem, ker sem bil pozen, moral sem biti hkrati na sestanku odbora Envi. Letan sem in tja. Če dodam k temu, kar je povedal moj kolega, občutek imam, da vsi pravijo, da je FC super, da ga je treba tu in tam malo prilagoditi in potem lahko nadaljujemo. Vemo pa tudi, da je bilo računsko sodišče bolj kritično. Pravi, da pravzaprav ni neke gam pogoja za nadaljevanje EFC-ja glede na dosedanje rezultate. In to je nekaj, kar bi morali vzeti resno. In zato bi si morali vzeti čas in ugotoviti, ali res lahko odobrimo podaljšanje EFC-ja. Seveda se strinjam, da potrebujemo naložbeni program EFC-ja, vendar pa to počnemo z javnim denarjem Evropske unije, zato bi morali to narediti na ustrezen način in zagotoviti, da imamo resnično dodatnost. Mislim pa, da ni tako. To bi morali bilo polno v skladu z našimi strateškimi cilji. To pomeni dodatnost, adicionalnost. Lahko pa ugotovimo, da tega ne bi mogli narediti brez EFSA. To bi morali dokazati. Potem, kar vidimo do sedaj, Evropska investicijska banka še vedno posluje tako kot vedno in to je nekaj. kar bi morali preprečiti. Evropska investicijska banka ne dobiva za to denarja. To je ena od ključnih točk. Pri spremembah, ki jih je eh, uvaja komisija, se lahko vprašamo, kaj se dogaja naprimer na eh, področju podnebnih sprememb. Tam piše projekti s komponentami, ki prispevajo k boju proti podnebnim spremembah. Ta formulacija je zelo odprta in tukaj nimamo nobene dodatnosti. Želimo si tudi projekte, ki so eh, izključno namenjeni preprečevanju podnebnih sprememb. Predsedujoči mi že gledam, zato bom eh, zaključil. Moram še enkrat samo povedati, da moramo poskrbeti za dodatnost, ki je ne vidim. Mislim želel, da kar govoriš v neskončnost. EFTD Marko Vali. najprej načelno vprašanje. Če resnično želimo doseči nek nov zagon za naložbe, potem bomo potrebovali povečano eh, potrošnjo in Junkerjev načrt za EFSM tega ne more doseči. Ne moremo doseči ustreznih eh, spodbud, potrebujemo večje javno ne spodbude. Takšne preproste mm, garancije oziroma jamstva ne omogočajo doseganje takšnih ciljev. In še nekaj k številkam, ki ste jih omenjali. Na te številke vpliva tudi kvantitativno sproščanje, pa tudi valutna razmerja z evrom, eh, ceno nafte in podobno ta gospodarska rast eh, morda ni tako dolgoročna, kot bi si želeli in še vedno nismo rešili problemov evroobmoča. Eh, projekti eh, v okviru Junkovega načrta brez povečanega popraševanja ne bomo dosegli teh ciljev. Vemo pa tudi, da dobijo različne informacije o projektih. Vendar pa še nimamo nobenih eh, ocen rezultatov. In zato se državljani lahko vprašajo, zakaj Evropska komisija podpira rafinerijo ali pa gradno avtocest. Potrebovali bi ustrezne ocene. Če pa nimamo neodvisnih ocen, razno ocene Komisije in Evropske investicijske banke, ne moremo vedeti, ali je to resnično to, kar si želimo. Lahko bi povečali transparentnost. Potrebovali bi neodvisne študije. Hvala lepa in še Marko Zani in F iz odbora za proračun. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Čisto kratek bom, saj imam kaj veliko dodajati. Ta osnovte komisije je dokaj nerazumljiv in eh, kolega od zelenih je opozoril na poročilo računskega sodišča. Če si preberemo to poročilo, vidimo, da ni um, noben negotovosti, da je EFSI dosegal katerega koli od ciljev, ki smo se jih zastavili. Po leto in pol podaljšati program ne, da bi lahko ocenili učinke tega programa, ki velja za odličnega in izjemnega. Takšno podaljšanje v tem trenutku, kot ga predlaga komisija, je nekaj, kjer nimamo dovolj transparentnosti. Predvsem nimamo dovolj podatkov, da bi lahko neodvisno ocenili učinke tega programa. Tukaj se pojavljajo številke, ki niso ustrezno razčlenjene. V 90 odstotkih ne moramo ugotoviti, kakšna dodatnost je bila tukaj dosežena, kar je bila osnova za ta program EFSI Tudi nimam nobenih informacij o vplivih, učinkih teh projektov na gospodarstvo držav ali regiji, v katerih so se ti projekti izvedli. Tudi nimamo nobene gotovosti glede učinka multiplikatorja teh projektov. Komisija je izračunala nek eh, multiplikator za teh 500 projektov milijard, ki, o katerih eh, govorite, vendar pa računsko sodišče pravi, da ni nobene garancije, da je to ustrezna metoda za oceno. In če si pogledamo, kaj je komisija počela v preteklosti, kako je oblikovala svoje multiplikatorje, če pomislimo samo na Grčijo ali pa <clears throat> na napačne ocene iz zadnjih let, potem. No, moramo biti previdni. Mislim, da potrebujemo več časa, da ocenimo, kaj eh, smo z FCM dosegli. Treba se je vzeti čas in za ugotovitev, ali nadaljevanje EFSI-a za EFSI-2 ni samo neka propaganda Evropske komisije, ki nima na voljo nekih eh, drugih rešitev. Potrebujemo torej ustrezne podatke, zato da lahko ocenimo, a EFSI prinesel želene rezultate ali ne. Vendar pa mislim, da gre bolj za propagando. Želim si torej več podatkov. Veliko več časa ste dobili, kot je bilo predvideno. Tako, kot ste želeli za oceno. EFSI, imam štiri na seznamu za Kenšti. Aj, gospa Maletič je prva. Pozdravljeni, gospod podpredsednika tajnik, mislim, da je zelo pomembno, da nadaljujemo z EFSI-em, ne gre samo za denar, za denarna sredstva, ampak so vse ostalo, ki je povezano z dobrim izvajanjem EFSI-em. Zato morajo ukrepiti notranji trg, opraviti reforme, vzpostaviti pozitivno poslovno eh, vzdušje, pa kar je pomembno, je ustrezna obdelava projektov. Potrebujemo dobro strukturirane projekte, ki se dobro izvajajo, na koncu pozitivno vplivajo na rast in zaposlovanje. Omenjali ste primer Romunije, da so tam eh, rekli, da tam nimajo eh, dobrih eh, projektov, dobro strukturiranih projektov. Mislim, da bi morali bolj delati na tem in podpirati držav, ki ne sodelujejo mm, na zadosti ravni pri EFSI-u. Transparentnost bi se morala osredotočiti na izmenjavo izkušenj med državami tako da bi spodbudili tiste države, ki doslej niso sodelovale. In še vprašanje glede kreditiranja. Glede eh, mešanja kombiniranja različnih eh, skladov, ampak eh, to je oteženo za različnih pravil. Imamo različna pravila za kohezijski sklad, za strukturne sklade, za EFSI, za eh, subvencije in tako naprej. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prosim, da se zapomnite, da imamo v tem postopku samo eno minuto časa za vsakega govornika. Gospod Marinesko, bačujete LS. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik komisije. Hvala za vam. Še izvajanje in zato, da ste omenili tudi Romunijo. Gre za nekaj projektov, ki so še v fazi izvajanja pred odobritvijo pri vprašanju MSP-jev bi se morali vprašati, zakaj nimamo projektov v Romuniji, če bo mislila na banke v Franciji, Italiji ali Avstriji tam. Je EFC bistveno bolj zastopan, zato se je treba vprašati, kako to, da v Romuniji na lokalni ravni vprašanje, še nimamo to vrstnih pobud. Nekateri projekti so bili zavrnjeni, pričem je treba upoštevati kriteriji dodatnosti. Pri MSP-jih imam vprašanje, koliko denarja so dobili, dejansko dobili nosilci projektov oziroma upravičenci, ki so sklenili pogodbe, ki so podpisali te pogodbe. Eh, kako visoki zneski so eh, se tukaj stekali do nosilcev projektov. Dobro bi bilo tudi, če bi eh, spletno stran EFSI-ja prevedli tudi v romunščino. V kaj bi smo imeli srečanji, kjer smo na regionalni ravni predstavili EFSI. Tudi na lokalni ravni bi morali storiti bistveno več. Gospa Holmajer. Bačetekon, hvala lepa. Gospod predsednik komisije, najprej hvala za že podana pojasnila. Kar mene zanima je naslednje, da komisija nasplošno podeljuje vedno več eh, kreditov, ne pa nepovratnih sredstev. Eh, razumem, ko gre za obzorje 2020 in za interdisciplinarne študije, eh, to ni smiselno. Veliko imam povezav z univerzami, visokimi šolami, raziskovanimi institucijami in podjetji, ki pravijo, da zdaj, ko ne dobivajo več eh, doklad oziroma nepovratnih sredstev, ne bodo mogli več upravljati osnovnih raziskav. Zato vas prosim, da ste pozorni na to področje, da več nepovratnih sredstev vlagamo v raziskave, tako da EFSI uporabljam bolj v tržne namene, tako da ne bomo zadev mešali. Hvala lepa za, tudi za odlično časovni management. Ikon SND, gospod Furon Sulika. Hvala lepa. za predstavitev podpredsednika komisije. E, podali ste negativen primer Romunije. E, je pa EFSI prinesel več rezultatov za MSP, kot je bilo pričakovano in ne razumem, zakaj ne v Romuniji. Sam sem e, nekaj lede delal v sindikalnih kipanj v Romuniji in tam imamo celo vrsto MSP-ev, ki eh, obupano iščejo kredite, posojila, banke in pa pravijo, da ne poznajo tega programa. In to je velik problem. E, velike banke pravijo, da MSP-ji ne kažejo interesa. To ni res. Romunija ima velik e, kmetijski potencijal z vsega velikimi površinami rodovitne zemlje. 70 odstotkov kmetijskih proizvodov izvažam zaradi pomanjkanja financiranja malih srednjih podjetij, ki delajo na področju kmetijstva. Nekaj bo treba tukaj narediti, kajti dovolite, da je v moji državi velika bojazen, da je in tudi v drugih državah vzhodne Evrope, da po vseh teh napovedi glede Evrope dveh, treh hitrosti, da bomo zapadli v stanje negotovosti in bojazni in težko bo ohraniti enotnost Evropske unije, kajti tukaj bi šlo spet za velik razkorak med eh, vzhodno in zahodno Evropo. To moramo prepričiti. Hvala lepa, prosim, da se držite čase. E, vidim še gospo Beres. Hvala lepa. Imam vprašanje, gospod podpredsednik, ki je že bilo omenjeno in sicer vprašanje makroekonomskega učinka FCA treba je preveriti, ali so vsi elementi, ki smo jih v začetku imeli pri načrtu Juncker, prisotni. In eh, makroekonomski učinek je tisto, kar nas najbolj skrbi. Ne bom govorila o dodatnosti, o tem se veliko govori na splošno, ampak moja druga prošnja je naslednja. Kaj bi bilo treba izboljšati v tem instrumentu, da bi bil eh, bolj dostopen in bolj poznan. Spomnite, da smo se s Kristjanom Helerjem veliko trudila za to, da bi kulturne in ustvarjalne industrije lahko imele dostop do EFSI-ja. Ampak res, če jih nekdo ne gre iskati in jih za roko uh, zvleče do tega financiranja, se ne bo nič zgodilo. Ali obstajajo kakšne strukture za promoviranje ECA in če so, ali so to dobre strukture in ali je mogoče v tem pogledu kaj izboljšati? Hvala. Uh, uh, Hvala lepa. Gospa Karim iz uh, SND in Ekon. Nekaj bi samo pojasnila. Naj povdarjam, da je transparentnost eh, potrebna, da projekti, ki imajo prioriteto, da so tisti, ki ne bi mogli dobiti finančnih sredstev iz drugih virov, tudi v skladu z načelom dodatnosti. Potrebujemo tudi več izmejnih projektov, tega doslej nismo počeli, to je ključnega eh, pomena. En naših ciljev je bil, da odpravim razlike med državami, to bi bil dober instrument za to. In še nekaj, mislim, da mora jaz zagotoviti, da država ne bo iz EFSI-ja dobila več kot 10 odstotkov skupnega volumna. Prepričati moramo koncentracijo financiranja na posamezne države. 10 odstotkov 50 milijard eh, je veliko, zagotoviti bi morali, da ne bo prevelike koncentracije. Želimo namreč eh, diverzificirati investicije v Evropski uniji. Potem pa moramo eh, si pogledati tudi uspeh, če je ena milijarda od 116 milijard že uspeh, se to meni ne zdi tako. Pa lepa, predn predam besedo gospodu Katajnino, je zadnja gospa Bonafez, SND. Hvala lepa. Če želimo objektivno oceniti učinke EFSI, potem moramo izhajati iz, iz investicijske luknje, ki vlada v Evropski uniji. Največja težava, kar so povedali tudi kolegi, je najti finančna sredstva za projekte. Zato bi morala komisija izvajati ustrezne ukrepe na bančnem trgu. Kritike, ki smo jih slišali, so pogosto zelo nejasne. Zato sprašujem komisijo, ali imamo podatke o številu dodatnih delovnih mest, ki so bila ustvarjena v primerjavi z finančnimi sredstvi, ki so bila investirana. In še zadnji za KHCI. Hvala lepa, uh, gospod komisar, gospod uh, komisar. Theresa May bo eh, v kratkem imela glasovanje v parlamentu in sprožila člen za Brexit. In si bo del tudi pogajanja o Brexitu. Pete, milijard je bilo dodeljenih eh, iz Evropske investicijske banke od 16 eh, milijard eh, jamstv, koliko jih je namenjen iz Združnemu kraljestvu in če govorimo o projektih in če gre za posamezne projekte v višini 200 milijonov ali projekte, bomo imeli pogajanjih tudi britanske predstavnike, ko gre za partnerje, ki so v lasti Združenega kraljestva, ko se bo odločalo, kdo je komu koliko dolžen. Hvala lepa za nepovezane, gospod Wolfe, zdaj pa gospod Katajnen. Hvala lepa za vse dobro, kar ste izpostavili. Nažal, Los, ne poznam točnih številk o tem, kakšna je odgovornost ali pa delež Združenega kraljestva v uporabljenem kapitalu, ampak če kaj vem, eh, je Združeno kraljestvo pravzaprav eh, več pridobilo, kot pa je dodelilo zrecov EFSI, kajti Združeno kraljestvo je eden, ena največjih um, upravičenk oziroma držav, ki eh, je izkoristila največji del sredstev v Evropski uniji. Tako da, če dobro vem, potem je pravzaprav tehnica bolj na tej strani kot na oni. Ehm, prvo, kar zadeva dodatnost. Kot ste vsi omenili, gre za jedro celotne, eh, celotnega postopka. In ta predlog um, FC2 uh, eh, cilja prav na to, da se bo pri vseh projektih, ki jih EIB izbere, pojasnilo, zakaj bo projekt deležen financiranja iz EFSI, tako da bodo vsi razumeli, zakaj je to skladno s preglednico kazalnikov, strategijo in iz česa pravzaprav izhaja ta dodatnost. Mislim, da je to zelo pomembno vedeti. To je pomembno tako za vas, kot tudi za preostali svet, tako da razumejo, kakšne vrste projektov lahko prejme sredstva iz EFSI. In če bo seveda treba karkoli spremeniti pri uredbi, bo to tudi razvidno iz tega. Tako da preglednost se zdi pri vsem bistvenega pomena. Kot drugo, pomankanje ozaveščenosti. Vračam se k tej temi, kaj ti mislim, da še vedno predstavlja največji izziv. Gospod Marinesko je pojasnil oziroma dal odličen primer tega, kar je treba narediti na uh, terenu. Kot sem že povedal, je veliko poslancev že organiziralo dogodke za to, da bi stopili v stik z krajevnimi poslovnimi skupnostmi, regionalnimi oblastmi in ostalimi akteri. Naše eh, Naše predstavništva komisije v državah članicah so prav tako organizirale številne dogodke, še zlasti v Španiji, na Slovaškem in v Italiji. Tako da so na ta način lokalnim oblastem in podjetjem skušali razložiti, kako lahko izkoriščajo sredstva znotraj EFSI. Kar zadeva makroekonomski učinek in število delovnih mest, ki jih ustvarja EFSI, teh številk še ni, vendar pa je EIB obljubila, da bo prve rezultate EFSI v smislu ustvarjanja delovnih mest pripravila. Zelo zanimivo si je predstavljati, da če že imamo zdaj približno 400 tisoč MSP-jev, ki naj bi bili um, vključeni v obstoječe sporazume, to verjetno pomeni kakšno delovno mesto na podjetje eno ali dve, ne vemo, ampak lahko bi si predstavljal, da bi bil rezultat tega lahko. Uh, pozitiven, vendar seveda ne smemo slaviti, preden imamo številk na mizi. EIB ne nadaljuje tako kot v preteklosti, na nespremenjen način. Več finančnih projektov oziroma več uh, eh, lasniškega kapitala, več kapitala je omogočila kot včasih. Tudi financirala je manjše projekte kot sicer. Uh, običajno. In prav tako je navezala tesnejše stike z nacionalnimi promocijskimi bankami, kot jih je imela poprej. Potem, kar zadeva ozemljsko porazdelitev, eden od predlogov v našem predlogu FC 2.0 je, da bi pospešili ali nagradili tehnično pomoč na terenu. Kaj to pomeni? To, da bo EIB uh, namenila več teh verov na terenu. Tudi uh, ERB, EBRD in EIB sta sklenili sporazum o pospeševanju tehnične pomoči na terenu, tako da lahko države članice lažje načrtujejo različne priložnosti financiranja. Kot ste omenili, je stvar precej zapletena zaradi birokratskih razlogov, vendar pa to ne sme biti razlog, zakaj ne bi izkoristili vseh razpoložljivih finančnih priložnosti kar zadeva platforme. To je vsekakor eno od prednostnih eh, področji. Vsi ste omenili, zakaj te platforme potrebujemo in se strinjam. Naj dam samo en pozitiven primer platform. Eh, gospod Šefčevič in gospod Kanjete, torej oba komisarja, gradita platforme za energetsko učinkovitost, tako da izkoriščata strukturne sklade v povezavi z EFSI. Tako da to je vsekakor zelo zanimivo področje. Nekateri morda že poznate tudi pobudo za MSP, kjer lahko izkoristite strukturne sklade za financiranje MSP. Torej, pobuda uh, za MSP bo na ta način uh, prenešena tudi na energetska podjetja, tako da bodo lahko države članice izkoristile več EFSI sredstev tudi v ta namen. Potem, kar zadeva Romunijo. Razmere so morda zdaj že boljše, kot sem že rekel, ampak vsekakor pa bodo boljše v prihodnje. Včasih so pred nami res zanimivi izzivi v državah članicah. Naj vam dam dva primera, če dovolite. En velja za Grčijo, drug za Romunijo. V Romuniji teče zelo dober projekt na področju namakanja z, z izkoriščanjem Donave za namakanje za namene kmetijstva. Menili smo, da bo to eden največjih uh, in prvih večjih uh, projektov Romunije, ki bo izkoriščal sredstva EFSI. Vendar pa je spodletel. Namreč naš vtis je, da EFSI ne zagotavlja uh, nepovratnih sredstev in da pravzaprav ta sredstva niso bila tako zanimiva. Prav tako pa so včasih pravni sistemi predvsej togi, tako da ne dopuščajo hitrega napredovanja. Potem primer iz Grčije. Tam smo skušali spodbuditi grške oblasti, da bi ustanovili platformo za javno-zasebna partnerstva na področju naložb v turizem. Tam bi lahko oblasti izkoriščale načrtovane strukturne sklade v, v povezavi z EFSI-jem in na ta način privedle, eh, privabile še druge eh, naložbe in to bi bilo zelo koristno za grške MSP-je, ki imajo hude težave pri financiranju in pri zagotavljanju jamstv za svoje kredite. Ampak, če tudi smo si res uh, prizadevali, da bi ta reč stekla, nismo bili pri tem uspešni. Pa ne bom se tukaj spuščal preveč podrobnosti. Ampak, povedam, časih je zelo težko politično eh, sprejeti in doseči sprejemanje nekaterih rešitev, vendar pa si seveda za to še vedno prizadevamo. Potem, posem druga tema obveščanje poslancev o projektih. Želeli bi si dvigniti vašo ozaveščenost o dobrih projektih in radi bi vas povabili na dogodke, ko se podpisujejo projekti v vaših volilnih okrajih ali pa v državah. Kajti zelo pomembno je, da naložbeniki in tudi javnost tam vidijo znane obraze kot so evropski poslanci. Uh, kajti na ta način uh, se posreduje sporočilo, da je del tega projekta tudi Evropska unija in na ta način potem lahko posredujete to sporočilo tudi nadaljnim ulagateljem. In potem, če zaključim, kar zadeva instrument za povezovanje Evrope, imamo veliko nepovratnih sredstev za kombiniranje in 50 milijonov se je izkoristilo za jamstva. Največji promotor tega inštrumenta nam je povedal, da instrument CEF pravzaprav je veliko bolj zapleten kot pa uporaba sklada EFSI. Zaradi tega smo zato želeli povečati nepovratna sredstva in izkoristiti sredstva, ki so bila prvotno namenjena za CEF znotraj EFSI, kajti menimo, da se bo to bolj hitro poznalo na strukturnih projektih. Tako da hvala lepo poslanke in poslanci in gospod predsedujoči za to, da ste me povabili. Če bi želeli kdajkoli, karkoli raziščiti, samo sporočite mi, pošljite mi elektronsko pošto ali pa me kontaktirajte tudi prek EBE. Vedno smo vam na voljo, nikar ne, okleva, ne, ne oklevajte, tukaj smo zato, da bi vam pomagali, če imate dobre zamisli ali pa če prihajajo vaši promotori v Bruselj in eh, želijo zvedeti več o EFSI-ju, nas pač preprosto obiščete znotraj komisije. Vedno so vam vrata odprta. Hvala, gospod komisar, hvala za vaše informacije in odgovore. Tako da zdaj pa, če, ima, če želita pos, eh, poročevalca, imate vsak še dve minuto na voljo. Gospod Fernandeš. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoč. Rad bi se zahvalil gospodu k tajnemu podpredsedniku komisije, da se je oglasil na tej seji. Skratka, še nekaj bi povedal, kar me je resnično um, presenetilo. Gre za sklad, ki povezuje tako javne kot zasebne investicije. In zdi se, da smo sicer nekaj dosegli, doseči želimo razdelo na mesta. Veliko projektov je takih, ki niso bili izpeljani. Uh, ampak to po mojem ne pomeni, da bi morali nasprotovati temu skladu. Če ta sklad pospešuje rast, ustvarja um, delovna mesta, če tudi bi ga bilo lahko um, mogoče izpopolniti, še ni prav, da bi rekli, da ne bi smel obstajati. To vrstne besede so me pravzaprav presenetile, kajte če govorimo o tem, da bi pomagali MSP-jem, kako ste lahko proti čemu takemu, kako lahko govorite, da takšen sklad ne bi smel obstajati. Gospod podpredsednik, skrbi me nekaj, kar zadeva financiranje jamstev. Svet je prevzel na se obveznosti, pa tudi komisija namreč zavezala sta se, da iz finančne ovojnice, namenjene inštrumentu za financiranje povezovanja Evrope, ne bo črtan niti en sam evro. Medtem je bilo odzetih iz te ovojnice 500 milijonov evrov iz tega dela za finančni instrument. To pomeni, da smo priča temu, da se zneski zmanjšujejo in da je manj denarja namenjeni, namenjenega cev. Želimo, da svet drži besedo. Dogovor je treba spoštovati. Mislimo, da ni prav, da bi tukaj eh, morali se igračkati s finančnimi elementi za to, ki pravzaprav tvorijo del jamstev. Eh, torej, obdržati moramo teh 500 milijonov evrov, ki bi morali biti namenjeni CEF. Torej, menimo, da se ta sredstva ne bi smela krčiti, saj ni prav, da bi um, zmanjšali pomen tega instrumenta. Hvala lepa. Sedaj pa drugi poročevalec, gospod Bulman iz SND. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod predsedujoča, gospoda predsedujoča, kolegice in kolegi. Hvala lepa vsem za vse uh, besede. Gospod podpredsednik eh, Katajnen, imel bi prošnjo za vas, če dovolite. Oba si želiva uspeha. Eh, torej tudi Evropski parlament si želi uspeha, Evropska komisija si želi uspeha, upam, da si ga želi tudi svet. Svet se ni pretirano angažiral, če se smem izraziti, previdno, ko je bil EFSI rojen. In države članice so sklenile, da pri tem ne želijo imeti um, veliko vložka. Pravzaprav niso želele investirati svojega uh, denarja. Ničesa ne smemo sprejeti in dobro bi bilo, če bi komisija to pomagala pojasniti svetu. Evropski parlament namreč ne bo sprejel tega, da bi uh, Eh, države članice premalo brigalo, kakšna je investicijska politika Evropske investicijske banke, ki je pravzaprav njihovi lasti. Sočasni pa, da bi zahtevale, da bi svet kar na hitrco sprejel sklep o FC2, kar mora doseči Evropski parlament. To se ne sme zgoditi brez potrebne razprave o tem, kako bi iz EFSI lahko naredili odličen, izjemen instrument. To je naša želja. In storili bomo vse, kar je v naši moči, kot je povedal gospod Fernandež, da bi bili z delom um, pri koncu pred poletjem. Seveda drugi pravijo, da potrebujemo več časa, ampak če bomo vsi uh, delovali tako, kot treba, je to izvedljivo. Ampak to bo delovalo le, če bo svet dejansko deloval na tak način, ki bo dvignila kakovost EFSI, če se njegova drža ne bo spremenila in če takšna ne bo njegova želja, potem tega roka vsekakor ne bomo ujeli. Hvala lepa, gospod Bulman, smo skoraj da pri koncu, tako da dovolite, da pozavem rokovnik. Čez tri dni 16. bo na razpolago, osno, bo na razpolago osnutek poročila v vseh jezikih, potem 20. marca predstavitev osnutka poročila, 23. marca ob eh, četrti uri popovdne je rok za predložitev sprememb. Potem eh, aprila eh, na Štrasburškem zasedanju bomo govorili o predlogih sprememb in tudi govorili bomo o izvajanju tega poročila. 24. Ehm, četrti pa je končni rok. Zahvaljujem se vsem, hvala tudi gospodu Katajnenu, da je del večera preživel z nami. Seveda pa vsem želim lep preostanek večera, kjerkoli pa že.